za to, da bi vrnili napredek in pa rast Irski. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod podpredsednik komisije. S tem smo končali to razpravo in sledi naslednja točka na dnevnem redu. Razmirje na področju Evropskega azilnega sistema po nedavnem sklepu Evropskega sodišča za človekove pravice. Kot prva dobi besedo gospa komisarka Cecilija Malmström, ki jo, poz, ki jo želim še posebej prisrčno pozdraviti tu med nami. Gospa komisarka, beseda je vaša. Eh, Hvala lepa gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, sodba z dne 21. januarja uh, sodišča za človekove pravice v primeru uh, um, MS proti Grčija in pa Belgija je jasno pokazala, da Evropa potrebuje skupni azilni sistem in da moramo podpreti naše države članice pri tem, eh, ko skušajo zagotavljati mednarodno zaščito komisija vedno povedala, da je Dublinska uredba in pa skupnostno pravo pomemben del azilnega prava. Države članice morajo vedno zagotavljati temeljne svoboščine. V tem duhu je Evropsko sodišče za človekove pravice spomnilo na ta načela. Sodba ne spodkopava načeloma delovanja dublinskega sistema. Gre za sistem identificiranja, katera država je odgovorna za to, da preuči neko prošljo za azil in za to, da lahko pomaga post, eh, oziroma spodbudi postopek eh, podelitve naslova podelitve pravice do azila in pa da preprečuje možna izkoriščanja tega sistema. Vendar pa je dosedanje izvajanje dablinskega sistema pokazalo, da so, da so potrebne tudi izboljšave. Komisija želi izboljšati razmere tako za prosilce azila, kakor tudi učinkovitost dablinskega sistema in to v korist držav članic. Kaj lahko naredi Evropski parlament za to, da podpre predloge komisije. Pozivam svet in pa parlament, da naj se prizadevata za usklajen dogovor, ki bo podporo dublinski uredbi. To mora predvidevati tudi nujni mehanizem za odpoved eh, prenosov v primeru izrednega pritiska na azilni sistem določene države članice. To bi na ta način bi lahko uredili primere, ki so sedaj prepuščeni diskrecijskim odločitvam. Komisija je so, eh, pozna pomankljivosti grškega azilnega sistema in, eh, pove, in eh, ve, da se ta država sooča z velikim valom prosilcev za azil. Komisija je začela z postopkom zaradi kršitve proti Grčiji novembra 2009 in izrazili smo pomisleke v zvezi z njihovo zakonodajo. Grčija se je zavezala, da bo reformirala svoj azilni sistem in v zvezi s tem je predložila akcijski načrt avgusta lansko leto komisiji. V tem načrtu so predvideni dolgoročni in pa srednjeročni ukrepi in od takrat uh, se je zgodilo kar nekaj sprememb v Grčiji. Komisija se je istočasno zavezala tudi temu, da pomaga Grčiji skupaj z evropskimi agencijami in pa Evropskim uradom za begunce. Na ta način bo Grčija lahko reformirala nacionalne azilne sisteme in bo lahko bolje izkoristila sredstva Evropske unije za upravljanje z priseljenskimi tokovi ter zagotovila boljše sodelovanje s sosednjimi državami, predvsem Turčijo. Zato, gospod predsedujoči, naj spomnim na to, da Unija temeli na načelu spoštovanja človeškega eh, dostojanstva, vladvine prava, spoštovanja človekovih pravic, enakosti vseh ljudi in azil je prav tako ena izmed temeljnih soboščin, ki jih želi Evropska unija zaščititi in pa spodbujati. In Evropska komisija želi učinkovito in pa skupno azilno politiko. Na ta način lahko ohranimo človekove pravice kot ene izmed glavnih temeljev območja svobode, varnosti in pa pravice. Hvala lepa. Zdaj pa dve minuti eh, poslanec Vir. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, begunska politika je izredno aktualna, to vidimo tako v Italiji, kakor tudi v Grčiji in to pravzaprav prizadeva vse ljudi v Evropi. Najprej smo lahko ponosni na to, kaj je razvila Evropa na tem področju. Imamo skupne standarde in skupne postopke, imamo skupne standarde za to, kako ravnati z, z otroki, z družinami. Na vse to moramo biti ponosni. Evropa je prostor, ki ponuja pomoč, ki ponuja partnerstvo za tiste, ki so zasledovani na tej zemlji ampak eh, ni dovolj, da o tem razpravljamo v odborih, v svetu, parlamentu, v komisiji. Odločilnega pomena je to, kar se dogaja v praksi. In tukaj smo ugotovili, da so eh, sodišča v Belgiji in pa v Grčiji niso spoštovala pravnega okvirja in zato moramo sklepati na to, da izvajanje teh postopkov še ne deluje dobro. In želim se, da bi postopki v komisiji potekali hitreje, tako da bi lahko hitreje zagotovili standarde v Evropski uniji, tako da bodo ti resnično izvajani pa spoštovani po celotni Evropski uniji. V konkretnem primeru Grčije želim opozoriti na to, da gre za mejo, ki jo je potrebno obraniti za dveh strani in tukaj sem že razočaran na Turčijo, kako se ta obnaša kot partner. Imamo sporazum o ponovnem sprejemu s Turčijo in uh, Turčija je tudi kandidatka za članstvo v Evropski uniji, zato bi od nje pričakovali, pričakovali više karterije. Um, želimo pomagati tudi za skladom z, za begunce, z Frontexom na praktičnem načinu, to v primeru Grčije že poteka, prav tako pa v primeru Lampeduze v Italiji. Evropska solidarnost ni pod vprašanjem in sedaj je, toliko, eh, sedaj je še toliko bolj potrebna. Hvala, gospod Weber. Sedaj pa ima besedo gospod Lambrinidi z eno minuto. Hvala lepa. Kakor je bilo razvidno iz odločitve sodišča, smo vsi ujeti v uredbi Dublin 2 zaradi neenakega porazdelovanja bremen. Država članica mora sodelovati v nekakšnem eh, ping-pongu, gre za podajanje odgovornosti med eh, agencijo, med institucijami in uboki begunci so vse te vmes. Grčija dobi 90 odstotkov beguncev in pa prosilcev za azil v Evropski uniji. In eh, v Italiji sedaj, se sedaj dogaja podobno in sedaj vi še vedno pravite, da je to specifičen grški, italijanski ali malteški problem. Naše meje so last vseh in naša politika naša begunska politika mora biti evropsko vprašanje. Z podporo Evropske komisije je moja država uspela izboljšati razmere v povezavi z azilom, ampak to še ni dovolj. Nova dublinska uredba mora končati masivno vračanje beguncev v, pr, v državo, kamor stopijo prvič. Moramo zagotoviti resnično solidarnost med Evropsko unijo. K temu poziva Evropski parlament ne želimo, da bi nekatere države v svetu še naprej uh, si preprosto umile roke na celotno zadevo. Hvala, gospod Lamberinidis. Sedaj pa Čečilja Vjetkström, minuto 30. Ja, dom slutes från Europa, domstolen. Hvala lepa. Sodba sodišča za človekove pravice jasno kaže na to, da sta Belgija in pa Grčija kršili uh, konvencijo, nečloveško so obravnavali afganistanskega prosilca za azil, ko je ta bil predan iz Belgije v Grčijo. In ta primer ni osamljen. Je pa zelo pomembna ta sodba. Zato to sodbo pozdravljam, kajti ta sodba jasno kaže na to, da morajo vse države tako dolgo, da mora vse druge države ustaviti vračanje beguncev v Grčijo. Jasno pa kaže tudi na to, da je tukaj potrebno več solidarnosti. Če želimo resno ustvariti skupni azilni sistem do leta 2012, potem moramo biti odgovorni in se moramo med seboj podpirati. Zanima me, ali komisija meni, da ali ta sodba spreminja stališče komisije do Dublinske uredbe in zanima me, kakšna je statistika, na kakšni osnovi temeli postopek vračanja beguncev v izvorno državo. Sedaj nestrpno pričakujemo začetek pogajanj. Nam gre predvsem za mehanizem solidarnosti. Želimo zagotoviti zaščito mladoletnikov, in pa pravno gotovost. Veselim se odgovornosti komisarke in veselim se nadaljevanja dobrega eh, sodelovanja. Hvala, gospa Sargentini, dve minuti. Hvala lepa. Postavlja se vprašanje, kaj narediti sedaj? Štrasburško odloč, uh, sodišče odločilo, da begunci ne smejo biti poslani nazaj v Grčijo in uh, nizozemska ministrica za pravosodje je imela odgovor. Uh, povedala je, da bomo pomagali Grčiji, da boljše nadzoruje svoje meje in da vzpostavi ustrezen azilni sistem. In potem bomo spet lahko uh, vračali begunce v Grčijo. In to ni pravilni odgovor. Vse udeležene strani so povedale, da dublinski sistem potrebuje klauzulo o solidarnosti. Če tega ne bomo imeli, bodo države na jugu vedno bolj obremenjene kot tiste na severu, kako naprimer moja, ki se ne sooča z eh, čovni polnimi beguncev, ki bi pristajali v nizozemskem, na nizozemskem. Lahko si zelo prizadevaš za to, da nadzoruješ svoje meje, ampak moraš biti pripravljen tudi na nepričakovano. Strinjam se z zelenimi, sistem Dublin je sedaj bankrotiral. Kdaj bo prišlo do izboljšav dublinskega sistema? Severne države bodo sedaj morale pokazati več solidarnosti zanima me tudi vaše mnenje o sodbi sodišča v Štrasburgu prejšnji teden, ki kaže na to, da je primer postopka člena 39 eh, narastel v zadnjih letih, saj ljudje vidijo, da dublinski sistem preprosto ne deluje. In pa še zadnje v postopku proti Belgiji. um, mislim, da je bila belgijska vlada tukaj brezbrižna in zato bi oni morali plačati najvišjo finančno kazen. Kdaj bodo izboljšani ti postopki, tako da ljudje ne bodo izpostavljeni takšnemu nečloviškemu ravnanju? E, Hvala, gospe Sargentini. Gospod Madlener želi, vam želi postaviti vprašanje. Ali ste pripravljeni odgovoriti na to vprašanje? Gospod Madlener, prosim. Eh, voorzitter mevrouw sargentini waarom hoort. zakaj niste povedali da turčija nima prav ko spuščati ljudi v grčijo zakaj niste povedali tega da se kompleksno azilno zakonodajo v evropski uniji zlorablja to zlorabljajo tihotapci z ljudmi, ki zlorabljajo naš azilni sistem, kar je preprosto preveč sistem. Zakaj niste, eh, zapleten, zakaj niste govorili o tem? Oh, Gospod Sargentini, hvala, da ste mi dali priložnost, da odgovorim na to vprašanje. Mislim, da bi morali najprej eh, se vprašati, kakšna je vaša lastna vest. Evropa mora izboljšati svoj lastni sistem. Samo na ta način bomo lahko pomagali Grčiji, da se resnično sooča z tem eh, valom prosilcev za azil. Če bomo to prepušči, prepustili posameznim državam članicam, ta problem ne bo rešen. Strinjam se z vami, gospod Madlener, tudi tihotapce je potrebno aretirati in kaznovati. In potrebno je spostaviti dostojen azilni sistem tudi v Turčiji sistem, ki bo prepoznal politične begunce, ki ne prihajajo iz Evropske unije, ampak to drugot. Ampak najprej moramo vsekakor pomesti pred lastnim pragom. Hvala, sedaj pa spet po vrstnem redu. Gospod Kirkop, minuto 30. Uh, Komisar, jasno je, da ta sistem ne deluje. Jasno je tudi to, da Evropska sodišča in pa Evropska zakonodaja je protislovna ni več tako, da bi zakonodajo izvajali, ampak se ga preprosto tolmači na različne načine. Evropska unija se lahko sooča z eh, priseljenskimi tokovi, ampak ne za več harmonizirane evropske zakonodaje ali za sodbami evropskih sodišč, ampak z eh, mehanizmom solidarnosti in pa dobrega sodelovanja med sosedami Evropske unije. Moramo vedeti, da če bremena prelagamo iz enega mesta na drugega, to še ne eh, reši problemov. Nedavna sodba sodišča kaže na probleme, ko gre za odnose med evropskimi sodišči, eh, zakonodajalci in pa držav članic. Zanima me, kako želi komisija se soočati s temi problemi na dolgoročen način in ali lahko zagotovite parlamentu, da ne bomo dobili samo neke nove zakonodaje, ki jo bo potem eh, slejko prej spet zavrnilo Evropsko sodišče. Kako lahko pomagamo Grčiji in pa drugim državam članicam, ki se soočajo s takšnimi bremeni? Hvala, gospod Kirkop. Sedaj pa De Jong, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti komisarki Malmström. Prejšnji teden je upravičeno ponovno pozvala države članice, da izvajajo celoten eh, azilni svežen, saj to ni a la carte meni. Nenaden porast beguncev iz Tunizije to jasno kaže. Italija je sedaj glavna prizadeta in eh, če bodo druge države članice ostale križem rok, potem je samo vprašanje časa, Eh, kako dolgo bo trajalo, dokler sodišče ne sprejme. Ne izreče podobne sodbe kot v primeru Grčije. Zelo pomembno je, da v okviru uredbe Dublin se sprejme odločitev in da se hitro sprejme režim za kakovostni eh, postopek za azil. In zato želim vedeti, kako lahko mi kot poslanci prispevamo k temu, da se prisilijo države članice, da nekaj sto, storijo. Torej lahko računate na mojo podporo. Hvala. Naslednji je na vrsti gospod Badlin. Hvala, gospod predsedujoči. Ponovno nizozemska lahko rešuje to, kar je zakrivila Grčija. Najprej smo morali plačati dolgove, sedaj pa moramo sprejeti 2000 eh, prosilcev za azil, ki jih ne moremo vrniti. Na nizozemskem nočemo teh prosilcev za azil. Eh, multikulturna iluzija nam je že povzročila dovolj preglavic in trpljenja. Nizozemska je mnenja, da Evropa potrebuje dosti strožjo azilno politiko, drugače se bo Evropa spremenila v Euroarabijo. Grčija pa je tudi eh, žrtev slabega soseda Turčije, zato mr, mora Grčija zgraditi zid, eh, ki eh, bo preprečil, da um, enostavno prosilci za azil prihajajo, ker jih Turčija ne ustavi. Turčijo je treba tudi kaznovati, ker enostavno prepušča ilegalce skozi svojo državo. Evropsko azilno pravo mora postati bolj strogo. 99 odstotkov prosilcev za azil sploh niso azilanti, bodimo si odkriti, temveč ljudje, ki iščejo gospod, ekonomsko srečo zlorabo pravice do azila. Sedaj pa je na vrsti gospod Papa Nikolao, minuto 30. Hvala, gospod predsedujoči. Želim nadaljevati to razpravo in postaviti hipotezo. Vidimo eh, nemire v eh, državah eh, Srednjega vzhoda in v arabskem svetu in vidimo, da mnogi iščejo boljše življenje v Evropi. To je tudi že realnost in mislim, da bo hipoteza, ki jo bom razvil, se že kmalo uresničila. Potem pridejo ti državljani tretjih držav v Evropo preko Lampeduze. Eh, tam vidijo probleme, potem drugi poskusijo preko Grčije in uh, želijo izkoristiti možnost, da jim ni treba um, um, zaprositi za vizum zaradi dogovora z Turčijo, drugi spet prihajajo v Španijo in tako naprej. Nekaj jih bo zaprosilo za azil in potem spet uh, začne veljati uredba Dublin 2. In če Eh, se prosilci obrnejo na sodišča, potem bomo tudi v prihodnje eh, dobili podobne, so, podobne sodbe kot tokrat. Eh, ne delajmo si utvar. Veliko jih je, nekaj jih tudi um, aretirajo, ki niso zaprosili za azil in sicer na osnovi sporazuma, ki ga je sedaj napovedala komisija. torej in eh, teh ljudi ne bo mogoče vračati v Turčijo in potem boste menili dve leti, tri leta, pet leti, dokler eh, zadeva ne bo rešena. Smo sredi, na sredi krize in do 2016, do 2018 bomo morali počakati na rešitev takih primerov. V, pri taki administraciji Evropa res ni na višku eh, časa. Hvala. Sedaj pa ima besedo. Eh, gospa Sylvie Guillaume za 2 minuti in 30. Hvala. Najprej želim povedati, da je treba spremeniti določene dožnosti, predvsem tisto iz leta 2008. Eh, prišel je čas za nove pobude, da bi dopolnili evropski azilni sistem in da bi tudi zagotovili višjo raben zaščite v Evropi. Dve leti po teh obljubah se komisija vrača k pogajalski mizi, vendar uh, usklajevalni proces še zmeraj zaostaja. Mislim, da smo na pomembnem prelomu. Vidimo uh, težavo azilnega sistema v Grčiji in sodba je jasen signal. Uh, ki nam kaže, da moramo razmisliti o spremembi azilnega sistema in o alternativah. Vendar eh, gre nasplošno za evropski azilni sistem, ne samo za ta konkreten primer. In sicer za eno od podlag eh, uredba, dublinska uredba, ki eh, pravi, da so Evrop, azilni sistemi nacionalnih držav enakovredni na evropski ravni. In To vodi potem do krivic za prosilce za azil in tudi za države članice. Po tej sodbi so potrebni hitri ukrepi. E, tudi v Grčiji je treba vzpostaviti delujoč sistem. Države članice ne smejo vračati prosilcev za azil v Grčijo. E, sodba e, daje torej jasen signal in to naj služi kot katalizator za novo oblikovanje te politike, predvsem tudi novo oblikovanje dublinske uredbe. Gre najprej za uh, uh, pre, pregled uh, mehanizma uh, sporazumo o ponovnem sprejemu in seveda potrebujemo, moramo tudi na novo gledati na vse evropsko solidarnost. In razen tega je treba uh, razmisliti o mehanizmu uh, odloga izvajanja. Razen tega naj bi to bil vzvod tudi za druge vidike sporazuma, ki jih predlaga komisija, naprimer glede na odobrena zagotovila. In razen tega mora ta sodba eh, voditi tudi k razmišljanjem glede eh, kršitve pravic, ki jih uživa prosilec za azil, torej predvsem kar zadeva eh, ravnanje z njim. Torej, mnogo svarilnih zvoncev zvoni in moramo najti nek skupen sistem. Eh, gospa Nadja Hirš, minuto 30. Danke. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Danes govorimo o sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice. Gre sicer za Belgijo, ampak to se tiče tudi drugih držav članic v EU in tudi Nemčija se je odločila, da ne bo več vračala prosilcev za azil v Grčijo. Vprašanje, ki si ga moramo trenutno postaviti, je bodi si tisto, ki ga je omenil kolega, ali da okrog Evrope zgradimo zidove, to je ena možnost, ampak jaz kot liberalka sem za to, da da želimo še naprej imeti pravico do azila in ustrezno oblikovati to pravico. To pa tudi pomeni, da vsakemu prosilcu za azil damo možnost do eh, korektnega in pravičnega postopka. In zato eh, moramo imeti jasno pred očmi, da ni solidarno, pa že sploh nesprejemljivo, da južne države nosijo vso to breme. Seveda, eh, je to tako zaradi njihove lige, tako da prihaja tam do večjega navala eh, prisiljencev. Trenutno to opažamo na Lampeduzi s prisiljenci iz Tunizije, ampak to je pravzaprav neko trajno stanje, eh, ki mu eh, azilni organi v teh državah niso kos. In ko je uh, Eh, prišlo do liberalizacije v zvezi s Kosovom, smo tudi v Nemčiji imeli velik naval in težave s tem in nismo mogli v predvidenem času opraviti vseh teh postopkov. Torej, če želimo uh, imeti to pravico do azila, potem moramo uh, ta sistem solidarno oblikovati. Dublin 2 ne more obstajati naprej v sedanji obliki. Hvala kolegica, sedaj pa ima besedo gospa Carmen Romero Lopez, minuto 30. Senjorija. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Afganistan, ki, afganistanski begunec, ki se je pritožil, eh, ni bil prisiljenec, temveč je bil eh, žrtav organiziranega tihotapljanja ljudi, razen tega tudi ni bil preganjan. Če bi bil prosilec za azil, potem bi seveda užival mednarodno zaščito. Sodba sodišča pa ima seveda jasne posledice. Mnogi si bodo prebrali to sodbo in eh, tožili nad eh, dolgimi postopki. Kaj pa bi se zgodilo, če bi prišlo do sodbe proti državam članicam? Kaj bi potem bilo z vzgledom Evropske unije? Prosilci za azil. Eh, bežijo pred vojnami in pregonom. In zato potrebujemo jasna, jasne ureditve tako za begunce, kot tudi za druge. Azilni svežen je enostavno že predolgo pomankljiv. Ni evropske solidarnosti in situacija v vseh državah ni enaka, tudi postopki niso enaki. To pomeni, da primankuje solidarnosti in to je vodilo do situacije, v kateri smo, smo se znašli. Koliko, mislim, da je veliko takih primerov kot eh, ta primer Afganistanca. Nočemo vedno govoriti samo o zlorabi, eh, potrebujemo učinkovit sistem eh, in to nujno mislim, da moramo eh, še bistveno napredovati pri teh eh, postopkih. Gospod Ristek, vi hočete uporabiti eh, postopek modre kartice ali se prijavljate za CatchDI? Dobro. Potem prosim naslednjič bilo kartico, ne modro. CatchDI. Gospod Buzutil, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice ni obsodba Belgije ali Grčije, temveč v bistvu obsodba Dublinske uredbe. Dublinska uredba je omogočila Belgiji, da vrne afganistanskega begunca oziroma državljana v Grčijo in to ni prav, da morajo obmejne države prevzeti vso odgovornost, vso breme, kajti te države niso policisti oziroma varuhi za ostale države članice EU. Zato je sodba eh, jasno povedala, da če neka država članica eh, Eh, transferira nekega prosilca za azil v drugo državo, ki je pod velikim pritiskom, tako kot je bilo pač v primeru Grčije, je to v nasprotju s eh, človekovimi pravicami in kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah. Eh, države kot Združeno kraljestvo so to že priznale in ne vračajo ljudi v to državo. Na vsak način pa je treba reformirati čim prej tudi Dublinsko uredbo. Hvala, gospod Buzutil. Buzutil. Sedaj pa gospod Mavro Nikulas. Hvala, gospod predsedujoči. Zakaj se čutim dolžnega eh, spregovoriti v postupu, postupku KGDI, je ta, da se Cipra sploh ni omenilo in problem prisiljencev od tam. Cipr je majhna država, ki ima pol, pol milijona prebivalcev in vedno Eh, eh, preko zasedenih območij pride na Cipr, eh, pridijo prisiljenci, 30 do 50 osob, oseb dnevno. Ja. Tam nimamo zbirnih centrov za prosilce za azil in Eh, nimamo možnosti nastaniti eh, te eh, prosilce za azil, ne moremo pa jih tudi brniti v državo, iz katere prihajajo. Prihajajo iz zasedenega ozemlja in pogosto uničijo svoje dokumente in potem begunci enostavno ostanejo na otoku. Hvala, gospod Mavro Nikolas. Sedaj pa uh, gospa Gesine Mesna. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, res je, da pri uh, problemu azile ne potrebujemo zidav. Nekdo je to predlagal, kdor to pravi, sploh ni razumel evropskih vrednot. Gre za to, da uh, želimo ohraniti evropske vrednote in temeljne svobaščine in če nekdo zbeži iz države in išče zatočišče pri nas, če se nekdo usede v eh, ladjo in tviga življenje, potem jih ne moremo kar tako odgnati. Potrebujemo pametne azilne postopke, ki morajo potekati pošteno in tudi eh, držav, kamor prihajajo ti ljudje, ne moremo prepustiti njihovi usudi, ne moremo jih pustiti same. Um, in mislim, da bi bilo narobe, če bi rekli, da nikogar nočemo sprejeti, prihajajo do demografskih sprememb, v prihodnje potrebujemo integracijo in potrebujemo tudi azilante, ki bodo ostali. Torej, to ne gre samo za vprašanje humanitete, temveč tudi uh, vprašanje uh, zdrave pameti in potrebujemo rešitve. Sedaj pa ima besedo gospod Mölcar. Hvala, gospod predsedujoči. Po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice je azilni sistem v Grčiji nečloveški. Nečloveški zato, ker eh, dokončna odločitev traja do pet let, ampak se je povsod po Evropi tako, da so ti eh, postopki večni. Zato, ker se uničujejo dokumenti, ker se ignorirajo odločbe, ker se zlorablja azilni sistem in predvsem zato, ker če ni razloga za azil po več letih, pač nekdo pravi, sedaj pa naj se uveljavi humanitarna pravica, ker se je ta sistem EU. Eh, ker je eh, spodletel, moramo reči, da EU pač ne more sprejeti eh, revežev iz vsega sveta, predvsem, ker plačuje tudi dovolj eh, eh, pomoči državam v razvoju. Moramo se usmirjati po ženevski konvenciji. In, eh, moramo zahtevati od prosilcev za azil, da sodelujejo, da sodelujejo v postopkih in ne smejo eh, se uporabiti humanitarni triki pri tem. Sedaj pa ima besedo gospod Jakolino. Hvala, gospod predsedujoči. Migracijski tokovi zadnjih dni kažejo, da je treba najti eh, nek azilni svežen in eh, ustrezne odločitve in svet se mora ukvarjati s tem. Treba je eh, oblikovati skupno strategijo in mislim, da bo to eh, potem omogočilo, da ne bo prišlo do transferjev, o, katerih, eh, o katerem se pogovarjamo danes. Ampak to je treba na vsak način tudi eh, povezati z izpolnitvijo pogojev. Kar ni sprejemljivo, je, da torej, potrebujemo jasne določbe in prepričan sem, da eh, boste že kmalo pripravili predlog, ki ga boste predložili v presojo svetu. Hvala, gospod eh, Jukolino. Sedaj pa gospa Misner. Gospa Grisbek, prosim. Euh, monsieur le président ma question sera très brève puisque le débat. gospod predsedujoči moje vprašanje bo zelo kratko saj je bila razprava zelo poglobljena in mislim da razen nekaterih eh, ekstremov eh, vsi sledimo istemu načelu. gospod komisarko bi vprašala kako namerava ravnati z ikonoklastičnim predlogom eh, postavitve zidu med grčijo in turčijo kajti sicer je res, da so pogoji zelo težavni za tiste, ki živijo v taboriščih, v centrih za begonce in treba razmisliti o tem, kaj zgraditi, tudi če bi bil to zid, če tudi se nam to zdi popolnoma nerealistično. Pa vendar je to vprašanje, ki zadeva vse evropejce. sploh spričo tega, kaj se dogaja zdaj v Lampeduzi in tudi zaradi sodbe Evropske sodišče za človekove pravice, pa tudi struktur strukturno moramo tukaj nekaj sprijeti, zato je prišel čas, da še enkrat prevetrimo eh, Dublinsko konvencijo in razmislimo o ustrezni razdelitvi bremena povsod po Evropi in to bo šlo samo tako, če imamo avtentično zimno pravo v Evropi. To je bolj nujno, kot da je koli prej. Hvala lepa, gospa Grispek, za zaključek postopka KHDI. Predajem besedo gospodu Silvestrisu. Sí. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, vrednote Evropske unije, človekove pravice, temeljne svoboščine ne morejo biti pod vprašajem. Sodba Evropskega sodišča kaže na potrebo po hitrem razmisleku o pobudah, ki jih je treba sprejeti in ki morajo biti učinkovite. In sicer je treba oblikovati enotno strategijo in Skupna prizadevanja so potrebna. Azilni postopek mora biti izveden dobro. Države na meji so seveda pod posebnim pritiskom, e, čeprav so seveda begunci namenjeni drugam, ampak ne smemo prepustiti, jih prepustiti same. Ne morejo prevzeti vse odgovornosti, e, tudi ne e, celotno organizacijo obravnave prošen za azil, kajti zato je potrebno pogosto veliko časa za obravnavo tekih prosilcev in seveda je treba vedno zagotoviti tudi dostojanstvo, dostojno obravnavo eh, prosilcev za azil. Sedaj pa ob koncu dajem besedo spet komisarki Cecili Malmström. Eh. Hvala predsedujoči in hvala tudi vsem, ki so prispevali k tej razpravi. Mislim, da je ta sodba zelo zanimiva, vendar pa ne spodkopava popolnoma dublinskega sistema, kot ga poznamo danes. Že danes je neodvisno od te sodbe formuliral, da drža, so države članice dolžne zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic. Pa vendar, podarje nekaj pomembnih zadev, zato moramo reformirati Dublinsko konvencijo in zato tudi moramo izboljšati to konvencijo in ta namen je komisija predlagala tudi potrebne spremembe in tudi vi delate na tem. Tudi vi vidite potrebo po tem, da se vzpostavi eh, nek eh, mehanizem za nujno ukrepanje. Moramo pospešiti naše delo za poenotenje azilnega sistema. Mislim, da se večina ljudi s tem strinja in eh, hvaležna sem za delo, ki ga upravljate. V parlamentu treba je seveda pripravljati in objavljati poročila in spodbujati svet, da začne s pogajanji. Imamo dve velike razlike med državami članicami in tukaj ne gre za ozrneš zadeve. Imamo neke skupne konvencije, skupne mehanizme in ne moremo imeti takšnih velikih razlik. Ljudje treba obravnavati človeko primerno, človeko dostojno potrebujemo ustrezno infrastrukturo, potrebujemo ustrezne postopke, nima smisla, da postopki trajajo zelo dolgo, celo leta in to tudi veliko stane. Zato vas lahko samo še enkrat spodbudim, vas in tudi svet, da delate naprej na tem, ker zadeva Grčijo. Komisija veliko prispeva pri pomoči Grčiji. Od vsega začetka je bilo jasno, da problema ne bomo rešili v enem tednu, gre za probleme, ki se vlečejo že zelo dolgo. Treba je vključiti vse države v operacije Frontexa, tudi vse države so ponudile pomoč in podporo, gospodarsko eh, pomoč. Eh, administrativno podporo, tehnično pomoč, torej obstaja evropska solidarnost. Grčiji moramo pomagati, kajti Grčija je pod hudim pritiskom in to predstavlja tudi evropski izziv. Seveda mora Grčija opraviti svoje, mora prezviti svojo odgovornost. Mislim, da nekakšen zid ali neka obramba ne bo dobra rešitev, kajti imamo tudi novi urad za podporo azilo v Lavaleti in tudi druge zadeve, ki naj bi reševali probleme. Tudi odnos eh, Grče je konstruktiven. Po osmim letu smo sklenili osrednje sporazume o ponovnem eh, sprijemu. Upam, da bodo države članice to tudi sprijele na naslednjem eh, svetu kar zadeva številke, številke, ki jih imam za leto 2019, 16 eh, eh, eh, tisoč in še nekaj več prošen za vračilo, 12 tisoč in še nekaj, 77 odstotkov teh prošen je bilo sprejetih. Države članice so jih izvedle samo 2200 in še nekaj tako da to predstavlja samo 14 odstotkov izvedenih odločb. Še enkrat naj se vam zahvalim za podporo pri azilnem svežnju. Tukaj imamo zakonodajne akte, ki, na katerih delamo, delamo še naprej skupaj, Evropska komisija, Evropski parlament in svet, tako da bomo zadeve čim prej pripeljali do uspešnega konca in da bomo dobili skupni azilni sistem v Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj prihajamo na naslednjo točko. In sicer gre za takojšnje ukrepe Evropske unije za pomoč Italiji in drugim državam članicam, ki so jih prizadeli izjemni migracijski tokovi. In takoj predajam besedo komisarki Cecilii Malmström. Thank you, Mr. President, honorable members. Uh, thank you for this very... Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, gospe in gospodje. Gre za zelo aktualno razpravo pri zadevi, ki se služil vso našo pozornost.